Če kolega. Drage kolegice in kolegi, spoštovane kolegice in kolegi, prosim, posedite se. Please be seated and in silence. Potiho se posedite, prosim, tako da bomo lahko nadaljevali z našim delom, kar se da hitro. Najprej naj vam povem, da smo kandidatu za komisarja, ki se mu upravičujemo za to neobičajno prekinitev. To je ne samo nepričakovano, to so izjemne razmere. Leta sem že v Evropskem parlamentu, pa nisem doživel kaj takega. Če mi dovolite, Tenerife smo imeli blackout devetih ur. Prejšnjo nedeljo, tako da se bojim, da smo prinesli nekakšen urok in da je to povzročilo te razmere. Ampak na srečo smo to razrešili precej hitro, tako da se vračamo na delo. Moramo pa se še prav posebno zahvaliti dvoranskemu osebju, ki so pripravili to dvorano v manj kot pa ure. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. And now if you, if you agree... Hvala lepa. Če se strinjate, komisar za kandidata. Mislim, da ste zaključevali z odgovorom gospe Brikmo. In seveda imate potem še minuto za repliko, potem pa boste dobili končno minuto, gospod kandidat za komisarja. Prosim, gospa Brikmo. Gospod predsednik, hvala lepa, hvala lepa dvoranskemu osebju. Mislim, da to ni nekakšna cenzura, cenim vaš odgovor, gospod kandidat za komisarja. Vseeno pa naj opozorim na dva primera aretacija ojgurske družine, manjšine, ki so jo preganjali na kitajskem, na veleposlaništvo Belgije v Pekingu. In potem, še tri mesece potem, belgijske oblasti se niso odzvale na združevanje družine in tudi sodelovanje belgijskega režima s danskim režimom seveda, ko gre za izročanje ljudi, tukaj mislim, da so tudi lahko podvrženi mučenju. Kako lahko to zagovarjate kot evropske vrednote? In potem tudi, seveda, drugi člen pogodbe, kjer je jasno zapisano, kako je potrebno delovati. Seveda, ne dvomim vaš angažma za vrednote EU, ampak potrebno je spoštovati drugi člen, potrebno je spoštovati človekove pravice in kot prihodni komisar na tem področju bi se morali za to angažirati tako interno kot eksterno. Minut. Hvala lepa, gospod komisar, še minuta. Hvala lepa, predsednik, gospod Brikmo, naj vam potrdim, da sem odločen, da bom zagotovil spoštovanje druge člena v EU in da bomo izvažali te standarde. Naj vas popravim, ni šlo za aretacijo na veleposlaništvu Belgije v Pekingu, odpeljali so družino domov, kajti združujemo to družino. In, in potrebujemo dovoljenje belgijskih oblasti, pa tudi potne liste, ki jih razdeljujejo kitajske oblasti. In sedaj čakamo na to, da bomo lahko družino združili. Smo po stalnih stikih s Kitajci, pa tudi družino, tako tukaj, seveda, kot na kitajskem. Kot veste, redno posredujemo kar se tiče človekovih pravic, pri vseh instancah, mednarodnih nasi, gre za Ženevo ali kje druge. Tako da vam lahko to potrdim. In morda se bomo na to vrnili tudi pri imigracijski politiki nasplošno. Želim, da dejansko spoštujemo temeljne vrednote človekove pravice pri vseh naših politikah. Hvala lepa, gospod Reinders. Tako, sedaj pa ide gospod. Tom van den Driše, beseda je vaša, minuta. Najlepša hvala, gospod Reinders. Vi ste imenovani kot kandidat za komisarja za pravosodje. V Belgiji je eh, predsednik tem, eh, ustavnega sodišča doživel določene politične pritiske. Želeli ste nekako spremeniti njegov položaj in na ta način ste celo spremenili ustavo potrebujemo ukrepe, s katerimi se lahko prepreči eh, določene zločine, predvsem korupcijo in tako naprej. Obtožili so vas določenih eh, kaznjivih dejanj, predvsem kar se tiče pranja denarja in korupcije. Preiskava zoper vas se je ustavila takoj po enajstih dnevih, ravno pravi čas, da se lahko današnje zaslišanje nadaljuje. Obtožil vas je eh, predsednik varnostne, eh, vodja varnostne službe in slišali smo tudi, da je doživel določene obtožbe in določene grožnje zoper njegovo življenje. Kako odgovarjate na te očitke? Hvala. Gospod Render, se izvolite. Najlepša hvala. Hvala za to vprašanje. Uh, Že na začetku sem podal odgovor na ta primer, ki poteka v Belgiji. Ampak še enkrat bi povdaril, da se bom zauzemal za vsa načela pravne države in njihovo spoštovanje tako v Evropski uniji, kot tudi zunaj nje. Pripravili bomo letni pregled načel pravne države in nov mehanizem za spoštovanje teh načel. Vsekakor se moramo bojevati zopr diskriminacije, ki se dogajajo v različnih državah. Tudi v Belgiji bomo opravili takšen pregled. Mislim, da obstaja veliko volje za to, da se zagovarja načela pravne države v vseh državah Evropske unije. Jaz že odnegdaj pravim, da morajo ta načela veljati za čisto vsako državo članico v Evropski uniji. Seveda obstajajo tudi države članice, kjer smo odkrili določene težave in ta načela morajo veljati čisto v vseh državah. Tudi v Belgiji, kot ste povedali, obstajajo eh, določene težave pri imenovanju eh, vrhovnih sodnikov in eh, rektorjev na univerzi, kot ste omenili nekaj primerov. Prepričan sem, da obstajajo takšne težave tudi v drugih državah članicah, ampak kot rečeno, jaz zaupam v pravosodje in upravni sistem Belgije ter tudi drugih držav članic Evropske unije in prepričan sem, da bodo ti postopki zaključeni pravilno in bodo ugotovili, ali je tukaj kaj problematičnega. Hvala lepa. Še enkrat vprašanje, gospod Vandršiše. Hvala lepa. Del temeljnih pravic je tudi to, da imamo pravico do svobodnega izražanja. Ampak eh, mislim, da moramo to zaščititi tudi v medijih. Namreč to je srčika naše demokracije. V zadnjem času smo videli, da prihaja do veliko. Um, masovnih migracij in ljudje so zopr to izražali svoje mnenje, pa se je potem njihovo mnenje omejevalo. Zasebna podjetja kot naprimer Facebook se uporabljajo v namene cenzure in to ne cenzura ja, sovražnega govora in rasizma, ampak se recimo na Facebooku omejuje temeljna pravica izražanja mnenja. Zanima me, kakšne ukrepe boste sprejeli za to, da boste zaščitili izražanje lastnega mnenja in za to, da boste zaščitili to temeljno pravico. Hvala. Gospod Renders, izvolite. Hvala lepa. Vprašanje je povezano z izražanjem eh, mnenja in mislim, da je to temeljna pravica vseh državljanov. Kar se tiče migracij, mislim, da je tudi tukaj možna izmenjava mnen na določeni ravni. To je mogoče ne le v nacionalnem parlamentu, tudi v Evropskem parlamentu in drugot. Vsekakor pa moramo tudi tukaj zarisati meje. Ne sme biti dovoljeno, da se spustimo na raven rasizma. Še vedno obstaja razlika med eh, mnenjem glede tega, ali naj dovolimo določeno količino migrantov, da vstopijo v Evropsko unijo in tako naprej, in med mnenji, ki uspodbujajo sovražni govor zoper migrante. Tukaj obstaja meja in zauzemal se bom za to, da se spoštuje meja med izražanjem lastnega mnenja, to je vsekakor pravica, ki jo moramo zaščititi, in med rasizmom in kaznivimi dejanji, ki zadevajo sovražni govor. Tukaj moramo sprejeti jasne odločitve, kje bomo zarisali to mejo. Hvala lepa, sedaj pa za EKR, gospa Asita Kanko. Izvolite. Uh, Najlepša hvala. Evropski eh, nalog za prijetje je ključnega pomena za to, da lahko pravočasno aretiramo teroriste. S pomočjo tega naloga lahko nacionalni sistemi bolje delujejo in se bolje skupaj bojujejo zoper terorizmu in podobnim tveganjem. Evropska komisija je že več let sprejemala ukrepe za uh, reformo evropskega naloga za prijetje, ki prej ni dovolj dobro deloval. Sedaj imamo določena jamstva, s katerimi lahko države članice sorazmerno in eh, učinkovito uporabljajo evropski nalog za prijetje. Gospod Renders, zanima me, ali bo Evropska komisija tudi v prihodnosti storila vse za to, da eh, bo Evropski nalog za prijetje dobro deloval v prihodnosti. Ali boste sprejeli dovolj ukrepov za dobro pravosodno sodelovanje in sodelovanje organov pregona? Pomagati moramo izgraziti, eh, izgraditi zaupanje v pravni sistem in nima smisla, da bi tega spodkopavali. Hvala lepa, gospod komisar, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Najlepša hvala, gospa Kanko, za to vprašanje, ki je povezano z izjemno pomembno temo. Namreč sodelovanje med državami članicami je odvisno od takšnega sodelovanja, od takšnih ukrepov. Gre za zgodbo o uspehu s tem evropskim nalogom za prijetje. Smiselno je, da tukaj upoštevamo sorazmernost in zagotovimo ravnovesje med učinkovitostjo naših pravosodnih mehanizmov in možnosti za preiskave na eni strani ter zaščito temeljnih pravic in človekovih pravic ljudi na drugi strani. mislim, da moramo izboljšati učinkovitost postopkov še naprej. Smiselno bi bilo, da se prenovi direktivo, ki obstaja glede tega naloga za prijetje, namreč izvajanje v praksi ni popolno. Kar se tiče razvoja te zakonodaje v prihodnosti, pričakujem, da bo Evropska komisija naslednje leto pripravila pregled tega, kako uspešno delujejo postopki na tem področju. Želimo si celovitega izvajanja te zakonodaje, ki bo dobro delovalo. V tem trenutku poteka tudi postopek pred Evropskim sodiščem zaradi določenih kršitev, ki obstajajo pri izvajanju tega naloga za prijetje počakal bom na rezultate tega pregleda in potem bomo pripravili spremembe glede te zakonodaje, ki jih bomo seveda predstavili tudi parlamentu in skupaj bomo potem odločali o tem, kako bi lahko izboljšali to zakonodajo. Torej, zaščititi moramo temeljne pravice in spostaviti učinkovitost tega naloga. Leta 2017 je bilo izdanih eh, 1700 takšnih nalogov za prijetje in mislim, da je to res zelo dober instrument. Hvala. Najlepša hvala, gospa Kanko, izvolite. Hvala lepa, gospod Renders. Dejali ste, da je učinkovitost izjemno pomembna za vas. Tudi v opisu vaše funkcije piše, da morate delovati v smislu izboljšanja sodelovanja med posameznimi organi pregona. Prav zato me zanima več informacij glede tega, na kak način želite vzpodbuditi učinkovitost organov. V zadnjem zakonodajnem obdobju je bilo sprejetih veliko dobrih ukrepov, ki omogočajo poenostavljeno sodelovanje med raziskovalnimi in preiskovalnimi organi. In to je potrebno spodbujati tudi naprej. Ko Europol, na primer, opravlja neko preiskavo, je včasih zelo težko, da pridobijo določene podatke, pa tudi izmenjava informacij je pogosto otežena. Zanima me, kako boste zagotovili dobro sodelovanje med organi pregona, če ne bo omogočena ta izmenjava informacij. Torej, kako boste poenostavili to izmenjavo? Ni dovolj, da se osredotočate samo na dodatno zakonodajo, izboljšate morate to, kar že obstaja. Hvala lepa, gospod Rajner, si izvolite. Najlepša hvala. Kot rečeno, spodbujati moramo boljšo izmenjavo informacij, to je res. Komisija bo najprej sprožila preverjanje in. Eh, nadzor nad tem, ali se celotna zakonodaja dobro izvaja v praksi. Prisluhnil sem Europolu in eh, razumel sem, da obstajajo določene težave pri izmenjavi informacije. Tudi pri sodelovanju med Europolom in Interpolom je prišlo do določenega napredka, ampak ta še ni zadosten. Torej, najprej želimo zagotoviti pravilno izvajanje eh, zakonodaje. Trenutno postepkajo določeni postopki pri Evropskem eh, sodišču zaradi nepravilnega izvajanja in to moramo preprečiti v prihodnosti. Povezal se bom z vsemi deležniki tukaj z Eurojustom, Europolom in tako naprej in moja prva naloga bo gotovo to, da razmišljam o tem, kako bo to sodelovanje organov veliko bolj uspešno. Imate pa vsekakor prav, mislim, da moramo izboljšati tudi usposabljanje eh, različnih akterjev tukaj, zato da bo to sodelovanje boljše. Gotovo lahko uložimo tudi več eh, sredstev in možnosti v različne izmenjave tukaj. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa še eh, zadnji poslanec, ki bo zastavljal vprašanja v tem krogu. Za guje dobi besedo gospa Manon Obri. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, Reinders. Eh, danes eh, se ne izražam v svojem imenu in tudi ne v imenu moje skupine, temveč v imenu 80 organizacij, ki bodo jutri objavile zelo jasno zahtevo, ki bo namenjena Evropski komisiji v zvezi z Evropsko direktivo o. o Eh, zahtevi po tem, da se spoštuje pravice delavcev. Um, eh, tu imamo primere eh, podjetij, naprimer kot je Carrefour in druga podjetja, ki ustvarjajo svoje žrtve, kot naprimer eh, podjetje Lubrizol v Franciji. Tu ni dovolj, da se samo eh, angažiramo. Vi kot komisar eh, ste odgovoren za to, da se spoštuje nacionalno zakonodajo, kot naprimer v Franciji, in da se to doslednost in to skrbnost tudi upošteva in te besede sploh niste omenili. Hvala lepa, gospod Reinders. Hvala lepa, gospa Obri. Eh, bom zelo jasen. Spremljati moram tako eh, potrošnike pri odnosu do podjetij, kot tudi državljane, prav tako v odnosu do podjetij. Eh, pripravili bomo direktivo, eh, ki bo urejala to področje v okviru eh, varstva potrošnikov. Moramo pa biti tudi zelo skrbni glede državljanov, ki so lahko žrtev kršitev ali zaposlenih. Omenili ste nekaj teh primerov. In glede tega naj vam povem naslednje. Najprej bom zelo skrbno prebral uh, tu, ta predlog, eh, eh, predlog direktive, ki, eh, če sem prav razumev, bo pripravljen do jutri. To bom pozorno prebral in zanima me, kakšno, kakšna je tu volja, ki bo izražena, kar se mene tiče je eh, doslej v zakonodajo eh, zapisano, da podjetja morajo spoštovati eh, ta pravila. Omenili ste due diligence, to sem omenil v uvodnih besedah. Mislim, da je pomembno tudi, da moramo zahtevati od podjetij, da eh, opredeljujejo svoje cilje kratkoročno, srednjeročno, dolgoročno in to ne samo na, eh, eh, glede okolja, temveč tudi glede drugih vidikov in to po celi proizvodni verigi. Jutri bom pozorno, kot sem rekel, pregledal eh, ta eh, predlog eh, in prepričan sem, da bomo tudi znotraj tega parlamenta lahko imeli razpravo o tem in na to skupaj ugotovili, kateri bodo naslednji koraki. Očitno ni dovolj, da se držimo teh prostovoljnih angažmajev, to, to bomo morali narediti še več. Hvala lepa, gospa Obriš, eno minuto imate. Bom pojasnila, ne gre za to, da od podjetij nekaj zahtevamo, gre za to, da žrtvam omogočimo dostop do sodstva. Te žrtve zaenkrat tega dostopa nimamo. Eh, prej ste povedali v vodnih eh, eh, besedah, da je treba ehm, za naše industrije ugotoviti, kakšne so možnosti, eh, da eh, v takšnem primeru posežemo. V Belgiji ste omogočili podjetjem, da se izognejo takšnim eh, postopkom, omogočili ste tudi to, da podjetja plačujejo manj davkov. Zanima me, če vi kot komisar nameravate podjetja zaščititi pred pravom. Kaj ti za to gre? Gre za to, da moramo žrtvam omogočiti dostop do eh, sodstva in da se preneha s, tem, eh, s to tendenco, da se eh, vedno privilegira multinacionalke v odnosu do državljanov. Ne, sploh ne gre za to, da bi kogarkoli izuzemali iz vladavine prava. Vi ste govorili o sorazmernosti. Eh, očitno je, da eh, si je treba pogledati, kaj, eh, kaj je treba narediti, kakšni so ukrepi. In še enkrat vam bom povedal, da moja volja je tu povsem jasna. Nekateri akteri so sprejeli prostovoljno zavezo, da bodo to spoštovali, ampak to ni dovolj. Potrebujemo razpravo o tem, kako daleč bomo pri tem šli nekaj je uh, podjetje, ki mora uh, izraziti svoj socialni interes, ki mora podati informacije in to kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno in to se nanaša tudi na pravice uh, ljudi. Uh, In povsem eh, jasno je, da nadzorni organi in sodni organi morajo imeti tudi dostop do teh informacij, zato da lahko zagotavljajo pravice državljanov tudi v odnosu do multinacionalk. Glede tega ni nobenega dvoma in če trdite, da eh, bom postavljal multinacionalke izven pravne države, to ne drži. Tako, to je bil prvi krok vprašanj predstavnikov eh, koordinatorjev različnih političnih skupin. Sedaj pa drugi krok vprašanj. Tukaj bo predsedovala kolegica gospa Necinka. Izvolite. Najlepša hvala. Najprej dobi besedo gospod Emil Radev v imenu ILS. Izvolite. Podarja gospožo predsedatelj. Hvala lepa, predsedujoča. Gospod Renders, V odgovorih na pisna vprašanja odbora Juri ste zapisali, da potrebujemo koordiniran pristop, če želimo izgraditi vzajemno zaupanje med različnimi pravosodnimi sistemi. V resoluciji iz, druge, iz 4. julija 2017 je Evropski parlament prosil Evropsko komisijo, da pripravi direktivo glede skupnih minimalnih standardov za čezmejne civilne postopke. Jaz sem poročevalec za ta dosje in po mojem mnenju lahko na tak način izgradimo vzajemno zaupanje v sisteme različnih držav članic. Zanima me, ali nameravate pripraviti tak zakonodajni akt, tak osnutek in eh, predlog takšnega akta in kdaj ga lahko pričakujemo. Pa še drugo vprašanje, če boste potrjeni kot eh, komisar za pravosodje, ali boste pripravili komisijo za boj zopr korupcijo in organizirani zločin, zato da lahko na evropski ravni odpravimo ta problem. Merci, madame la présidente. <laughs> Sorry. Euh, non, v question. Hvala lepa za vaše vprašanje. Odgovor je ja na prvo vprašanje. Glede rokov pa mislim, da moramo delati skupaj na osnovi eh, predlogov iz leta 2017 eh, in si pogledati, eh, kako lahko najdemo večino znotraj parlamenta, preden se lotimo sveta. V pisnem uh, odgovoru sem uh, zapisal, da sem, uh, uh, imam nekaj izkušenj s svetom, uh, bil sem v 41. Uh, uh, predsedstvih sveta oziroma delal v uh, tem uh, okolju in zato vem, da uh, svet uh, včasih ima velike dvome glede nekaterih uh, predlogov. Zato je potrebno, da zagotovimo najprej večino v parlamentu glede glavnih smernic. Uh, Eh, ki jih eh, na to eh, komisija lahko podpre. In to je tudi v smeri te pravice do pobude, ki jo je predsednica tudi omenila, torej skladno s členom 125 pogodbe. Glede organiziranega kriminala pa naj povem naslednje. Imamo prvo prednostno nalogo in to je zapisano tudi v nalogah za prihodno eh, komisijo. Eh, tu eh, imamo Evropsko tožilstvo in tu bo korupcija med glavnimi dejavnostmi hm, in s Evropskim javnim tožilstvom bomo imeli možnost opraviti preiskave in izvajati pregon na evropski ravni. potrebujemo boljšo izmenjavo eh, podatkov med pravosodnimi eh, sistemi, zato da eh, se lahko bolj učinkovito borimo proti organiziranemu kriminalu. In sam si bom močno prizadeval za to, da se to uresniči, ampak na evropski ravni bo Evropsko javno tožilstvo prvi korak v to smer. Hvala lepa, gospod Radev, še enkrat. Najlepša hvala za te odgovore. Moje dodatno vprašanje je naslednje. Zanima me, kakšne dodatne ukrepe boste sprejeli, zato da bodo imeli državljani boljši dostop do pravosodja in kakšne ukrepe za izboljšeno sodelovanje v pravosodju. Namreč zagotoviti moramo, da lahko naši pravosodni sistemi izkoristijo vse inovacije in tehnologijo, ter na tak način tudi izboljšamo trgovino in naložbe. Ja, gospod Radev, naj vas spomnim na to, da kar se tiče dostopa do uh, sodstva, uh, bi si seveda želel, da se to uh, omogoči, uh, ampak da se omogoči tudi dostop do uh, neodvisnega sodstva. Uh, In eh, to moramo prav tako zagotoviti v vseh državah članicah in eh, zato uh, imamo tudi postopke uh, na področju vladavine prava. In kar se tiče neodvisnosti uh, pravosodja, naj povem, da je to tudi na našem seznamu um, nalog, ki jih moramo resničiti. Uh, tu bomo morali pomagati eh, državam članicam in določenim akterjem, da bodo imeli dostop eh, do eh, sodstva. In tudi sprejeli bomo ukrepe, s katerimi bomo to še okrepili. Včasih bodo za to potrebna dodatna finančna sredstva zlasti za najbolj ranljive populacije. V nekaterih eh, populacijah eh, potrebujemo res eh, aktivno pomoč za to, da jim lahko omogočimo dostop do sodstva. To izkušnjo imam tudi iz Belgije. Ljudi moramo obvestiti in če je potrebno, jih moramo tudi omočiti za to, da lahko imajo e, dostop do sodstva in to s e, skladi e, in sredstvi, ki so za to na voljo. Hvala lepa. Na vrsti je gospa Barley v imenu skupine S&D. Hvala lepa, predsedujoča, gospod Reinders. V zadnjem času smo videli veliko povdarka, ki je bil dan na člen 7 v sporočilih komisije. V vašem opisu funkcije pa člena 7 niste omenili niti enkrat. Kaj to pomeni? Ali to pomeni, da boste vi drugače obravnavali uporabo člena 7, kot je to obravnavala prejšnja komisija, kot je to storil Franz Timmermans? Ali boste tukaj manj strogi in kako boste nadaljevali z obstoječimi postopki v skladu s členom 7? You, sure. no. Gospod Reinders. Gospod, gospod Barley, naj bom jasen. Nadaljeval bom s postopki v okviru sedmega člena, tako kar se tiče postopkov, ki so že sproženi, kot tudi v novih postopkih, če bodo ti potrebni seveda bomo to nadaljevali na enak način, kot je to počel Franz Timmermans. Prejel sem zelo dobra, podrobna poročila, ne samo strani Evropske komisije, ampak tudi Sveta Evrope glede teh postopkov. Iz teh poročil je jasno razvidno, da je bilo sproženje postopka v skladu s členom 7 nujno. Kot rečeno, je to samo eden izmed možnih ukrepov, ki obstajajo, poskušali pa bomo uporabiti tudi druga orodja v naboru orodij. Imamo mehanizem, s katerim želimo začeti v prvem letu dela te komisije. Pomembno je, da se sankcionira velike kršitve, ki, do katerih prihaja v državah članicah, ampak preveriti moramo tudi, kakšno je stanje v čisto vseh državah članicah. Po eni strani pripravljamo komentarje na proračunsko situacijo v državah članicah, kar je zelo pomembno, ampak po drugi strani ne moremo komentirati težav, do katerih prihaja pri nespoštovanju zakonodaje. V Evropskem parlamentu glede tega poteka prava razprava in zagotavljam vam, da bomo porabili vse, vsa orodja v naboru orodij, ki obstajajo, vključno z sedmim členom. Dodal bi še nekaj, kar se tiče mačarske. Tukaj eh, je bilo izvedenega kar nekaj pritiska. Sam sem že vprašal, kakšno je stanje v svetu in vprašal sem, ali bi bilo mogoče, da parlament pojasni svoje mnenje pred svetom, glede tega vprašanja. Kot sem povedal na začetku, bomo organizirali dialog z različnimi državami članicami, zato da bi se vnaprej izognili kršitvam načel pravne države. Gospa Barley, hvala lepa. V svojih pisnih odgovorih in tudi danes ste dejali, da bodo tisti, ki so vključeni v kazenske postopke, imeli zagotovljene pravice, postopkovne pravice v vseh postopkih, ki so sproženi zoper njih. V svojih odgovorih ste prav tako izpostavili, da moramo okrepiti sodelovanje na področju pravosodja med državami članicami in razširiti pooblastila Urada Evropskega javnega tožilca. Zanima me, ali menite, da je evropsko pravo glede postopkovnih pravic dovolj zrelo za to, da se vzpostavi evropski javni tožilec, ne da bi pri tem spodkopavali pravico do pravičnega sojenja. Če je pravi čas sedaj za to, da se sodelovanje med pravosodnimi sistemi držav članic umakne in da mesto Evropskemu enotnemu javnemu tožilcu potem mora to veljati, kaj ne? Hvala lepa, gospa Barli. Najprej, kar se tiče urad, urada Evropskega javnega toživca. Tukaj moramo zagotoviti, da bo do konca naslednjega leta izvajanje te zakonodaje korektno. Sam bom seveda sodeloval z začasnim upravnikom tukaj in tudi z naslednjim javnim toživcem, da bo vse tukaj dobro urejeno. Mislim, da nas čaka še veliko dela pripraviti. Moramo skupen pristop glede postopkovnih pravil. V tem trenutku to še ni čisto jasno razvidno, namreč obstajajo različni sistemi. Pri postopkih glede člena 7 smo ugotovili, da je vseeno neka meja, ki je ne moremo prestopiti in to je spoštovanje načel pravne države, spoštovanje temeljnih pravic v vseh postopkih. Morda bi bilo smiselno razširiti pristojnosti urada javnega toživca. Najprej smo se pogovarjali o razširitvi na, za primere terorizma. Morda lahko razširimo pristojnosti tudi naprej, ampak naprimer, kar se tiče terorizma, tukaj imamo vprašanje zaščite finančnih interesov Evropske unije. Je pa res, da mora v tem primeru IPPO e dobiti dodatna finančna sredstva in dodatne zmogljivosti. Namreč to ni isto področje finančni interesi Evropske unije in terorizem. Če želimo to razširiti, potrebujemo več eh, sredstev. Zagotoviti moramo spoštovanje postopkovnih pravil in potem lahko razmislimo o razširitvi pristojnosti urada javnega toživca. Hvala lepa. Najlepša hvala. Besedo dobi Karen Melchior iz skupine Renew. Gospod komisar, vprašanje lahko kar takoj odgovarjate, ne rabite počakati, da vam dam besedo. Address... Najlepša hvala. Zanima me, kako je z reševanjem sporov na platformah. Evropska unija mora pripraviti lastna pravila in standarde glede digitalnih platform. Evropski državljani eh, morajo vse pogosteje reševati spore v okviru nekih platform. Če ima državljan nek spor z eBayem ali Amazonom, ali je pravično, da potem ta platforma sama odloča o sporu. Naši potrošniki in delavci pogosto nimajo dovolj dobrega dostopa do pravnih eh, pritožb. Zdi se mi, da se del našega pravosodnega sistema privatizira na tak način. Zagotoviti moramo to, da bodo naši državljani ohranili svoje pravice kot potrošniki. Ali bo Evropska komisija pripravila nek model za reševanje sporov na platformah, kar bi lahko počel neodvisni ombudsman, kot že obstaja v določenih državah članicah. Istočasno pa moramo to unesti tudi v posamezne pravosodne sisteme držav članic. Hvala lepa. First of all, uh... Mrs. Melchior. Najlepša hvala, gospa Melchior. Strinjam se z vami, da obstaja težava pri delovanju določenih platform, sploh platform, ki prihajajo iz tretjih držav, ne iz Evropske unije. To moramo razrešiti. Ko neka spletna platforma pride v spor z potrošnikom v Evropski uniji, veljajo tukaj vse pravice potrošnikov, ki tudi drugače veljajo v Evropski uniji. To je prvi del odgovora. Pravice potrošnikov bomo zaščitili na podlagi obstoječe zakonodaje. Tudi če ima platforma sedež izven Evropske unije, to ostaja veljavno. Evropsko sodišče je pojasnilo, kaj je um, ciljno delovanje neke platforme. Tudi če je cilj samo ena država, je to mogoče seveda je mogoče spore izven sodno reševa, reševati, ampak trenutno obstaja znotraj Evropske unije, mislim, da več kot 400 načinov za izven sodne poravnave. Smiselno bi bilo torej razmišljati drugače. Potrošniki morajo včasih sprožiti postopek na sodišču, če želijo priti do nekega zadovoljivega zaključka svojega spora. Prav zato bom razmislil o tem, kako bi bilo mogoče pripraviti direktivo glede skupinskih tožb na tem področju. To bo moj prvi odziv, da torej eh, skupini potrošnikov omogočimo način, kako pridobiti odgovore na njihove spore. Ne morem še konkretno odgovoriti, kakšen mehanizem bomo vzpostavili, ali bo to nek posrednik, medijator ali kaj takšnega. Ampak vsekakor mislim, da potrebujemo boljši način alternativnega reševanja sporov znotraj Evropske unije. Potrebujemo tudi več informacij, naši potrošniki potrebujejo več informacij, obveščeni morajo biti zato, glede tega, da lahko stopijo izven sistema platforme in se poslužijo drugega mehanizma za reševanje sporov. Se pa strinjam z vami, da prihaja tukaj do kar nekaterih problemov. Hvala. Najlepša hvala za ta odgovor in tudi za zavezo k temu, da se bo privatizacija našega pravosodnega sistema ustavila. Odlično se mi tudi zdi to, da želite zmanjšati število nevarnih izdelkov, ki se prodajajo preko teh platform. Platforme pa se ne uporabljajo samo za prodajo izdelkov, ampak tudi za neoprijemljive storitve. Zaradi različne zakonodaje v državih članicah prihaja do različnih eh, ureditev tukaj in to omejuje svobodo izražanja za evropske državljane na spletnih platformah, sploh glede na to, da se uporablja filtre, ki nekako avtomatsko sprejemajo odločitve o takšnih vprašanjih. Zanima me, kako boste v okviru vašega mandata zagotovili spoštovanje do um, pravice izražanja na teh platformah. Hvala lepa. Mislim, da je predsednica komisije povedala, da bomo v prvih stotih dnevih delovanja komisije obravnavali vprašanje digitalnega sveta. Torej, v tem času bom seveda pripravil predlog zakonodajnega akta, glede etičnih aspektov umetne inteligence. Omenjali ste platforme, pa tudi algoritme, ki tukaj delujejo. Najprej moramo ugotoviti, kaj je torej sistem znotraj neke aplikacije, na podlagi katerega vse skupaj deluje. In drugič ugotoviti moramo, ali lahko potrošnik reče, ne želim, da odločbe o mojem delovanju sprejema nek avtomatiziran sistem, Želim, da odločitev sprejme neka oseba. Nekaj možnosti za to že obstaja. Nacionalna, nacionalni organi na nacionalni ravni, eh, ki odločajo o tem, so v končni fazi sodniki. In vprašanje je, ali lahko preverjamo tukaj, na podlagi česa so bile sprejete odločitve, le na tak način lahko odločamo o zaščiti potrošnikov. Prepričan sem, da nas torej čaka ogromno dela v teh prvih tednih, Namreč opredeliti bomo morali, na kak način lahko zaščitimo human in etičen način uporabe umetne inteligence. V tem trenutku je na spletu veliko akterjev, ampak ni dovolj, da se zanašamo na njih, potrebujemo zakonodajni akt za to. Hvala. Hvala lepa. Gospod Peters ima besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Bom govoril nizozemsko. Eh, Najlepša hvala. Tudi jaz imam vprašanje glede umetne inteligence. Prav o tem ste pravkar govorili. Prepričani ste, da to predstavlja veliko potencijala. Seveda vemo, da je tukaj veliko prednosti, ampak tudi nekaj nevarnosti v okviru umetne inteligence, tako kar se tiče samovozečih avtomobilov, kot tudi kar se tiče avtonomnega orožja. Evropski zakonodajni okvir moramo na tem področju še vzpostaviti. V tem trenutku umetna inteligenca ni dovolj regulirana in lahko krši temeljne pravice naših državljanov. Določene države članice so začele pripravljati zakonodajo na tem področju. In seveda boste vi z vašo kolegico gospo Vestager pred velikim izzivom, da boste pripravili tukaj zakonodajo, ki bo poenotila Evropsko unijo. Zanima me, ali se boste tega lotili sektorsko ali horizontalno. Kdaj bo takšna zakonodaja pripravljena? Kako boste izboljšali delovanje podjetij, tako da bomo imeli dostop do velikih podatkov in da bomo zagotovili spoštovanje temeljnih človekovih pravic? kdo bo prevzel odgovornost v primeru škode, ki bo nastala zaradi nepravilnega delovanja umetne inteligence in kako bo Evropa to nadzirala. V, v, v Najlepša hvala, gospod Peters. Kot sem že povedal, bomo najprej v prvih stotih dnevih začeli pripravljati načrt za pripravo takšnega novega okvira posodobitve naše zakonodaje na tem področju. Potrebujemo celovit pristop k temu vprašanju. To ne bo preprosto, in prej sem že podal nekaj primerov, gospe Melkior, kako se bomo tega lotili. Po teh stotih dnevih, v katerih bomo pripravili načrt za zakonodajni okvir, bo delo torej v teh prvih stotih dnevih horizontalno, potem pa se bomo dela lotili sektorsko. Razmišljali bomo o tem, kako urediti to področje na področju prevoza, na področju zdravstva in tako naprej. Gre za sektorje, kjer potrebujemo ukrepe najbolj nujno. Ključno vprašanje tukaj je vprašanje prevzemanja odgovornosti. Res je. Naj podam primer. Kar se tiče samo vozečih avtonomnih avtomobilov. Kaj se zgodi, če bo recimo na ulici v Bruslju prišlo do nezgode zaradi samovozečega avtomobila? Kdo bo prevzel odgovornost? Proizvajalec avtomobila, lastnik avtomobila, on ni ničesar kriv. Kdo torej bo prevzel odgovornost? Gre za nove tehnologije in zato moramo razmisliti o tem, kako bi na nov način pripravili zakonodajo na tem področju. Zagotoviti moramo varnost izdelkov, ki se prodajajo. Zato sicer obstajajo direktive. Ampak nujno bo opraviti podrobno analizo v različnih sektorjih, zato da bomo zagotovili prevzemanje odgovornosti. Opredeliti moramo, kateri del, kateri člen v verigi je tisti, ki mora prevzeti odgovornost, ko pride do nesreče. Hvala lepa, hvala za ta odgovor. Še eno vprašanje imam. Analize pravijo, da bo 70 eh, odstotkov dobička na področju umetne eh, inteligence pripadlo eh, Kitajski in ZDA v naslednjih letih. In zanima me, kaj lahko storimo tukaj, kako lahko to spremenimo. Namreč 70 odstotkov je zelo velik delež, ki bo pripadel ZDA in Kitajski. Ja, pri odstotkih eh, stvar nikoli ni eh, v celoti natančna, ampak razmisliti moramo o tem, to je res. Tukaj imamo prednost, namreč razmišljati moramo v smislu inovacij. Pred 20 leti smo začeli razmišljati o tem, kako bomo to uredili. Takrat so bile to seveda samo še ideje in razmišljali smo o projektu Evropa 2020. Sedaj se ta datum bliža, leto 2020 je skoraj tukaj. In prav zato moramo pripraviti dejansko podporo za inovacije, za zagonska podjetja, za podjetja, ki razvijajo te tehnologije. Istočasno pa moramo pripraviti tudi standarde za konkretni pristop, s katerim bomo zaščitili temeljne pravice ljudi in tudi naša podjetja. Delo parlamenta tukaj je izjemno pomembno, namreč eh, vaši konkretni predlogi so ključnega pomena. V tem trenutku se eh, izvaja veliko pritiska za to, da bi pripravili neke enotne standarde na tem področju. Kot rečeno, moramo zagotoviti dobro sodelovanje med inovacijami in zaščito temeljnih pravic. In prav zato imamo mi prednost pred tema drugima akterjema, ki ste ju omenili na tem področju. Hvala lepa, gospa Volters ima besedo. Najlepša hvala, gospod Renders. Imam vprašanje v zvezi z kolesarjenjem ampak ker za to verjetno niste odgovorni, naj povem, da je to povezano tudi z kolektivnimi tožbami. Kontekst je tu, eh, so tu številni škandali, ki smo jim bili priča v zadnjih letih, pri Ryanairju, eh, pri eh, Dieselgateu in tako dalje. In komisija je pripravila predlog glede skupinskih tožb za to, da evropski državljani lahko se obrnejo na sodišče. Glede Dieselgate, sama uporabljam kolo, ko eh, eh, prihajam v Evropski parlament eh, in pri, na semaforjih vedno čakam na križiščih in vdihujem dizelske izpuste, kot verjetno mnoge med nami. Moje vprašanje je za vas. Zakaj komisija meni, da če sem lasnica Volkswagna, da imam pravico skupaj z drugimi potrošniki tožiti Volkswagen, Če pa vdihujem izpuste Volkswagna, pa ne morem eh, biti del te skupne tožbe. Kako lahko jaz kot kolesarka prav tako imam dostop do sodišč? Zelo konkretno, gospa Wolters. Najprej je treba sprejeti novo direktivo o eh, skupnih tožbah, zato da to lahko organiziramo vemo, da eh, bomo to svetu predstavili novembra, smo praktično eh, pri prvih korakih, ta postopek moramo organizirati. Na to bo treba ugotoviti, kdo se lahko obrne na sodišče v imenu potrošnikov. In pri tem lahko razpravljamo o različnih eh, možnostih, tudi s kolegi na komisiji kako lahko organiziramo ta postopek tudi z drugih eh, vidikov, ne le za potrošnike, temveč tudi za druge. Zakaj to ne bi, naprimer, vključevalo tudi uh, kršitve okoljske zakonodaje ali kaj drugega. Sam sem odgovoren za varstvo potrošnikov in eh, poskusil bom eh, pridobiti eh, stališče sveta čim prej, že novembra, zato da bomo zagotovili, da to direktivo bomo imeli in na to lahko to uporabimo kot model za državljane, ki se bodo znašli v drugih podobnih situacijah. In o tem se bom posvetoval z komisari, ki so za ta področja pristojni, naprimer eh, za okolje. Če se želimo boriti proti podnebnim spremembam, če želimo, da bo Evropa tu imela po pariškem sporazumu vodilno vlogo, potem je jasno, da moramo imeti možnost začititi ne le potrošnike, temveč tudi eh, državljane, če gre tu za kršitev njihovih pravic, eh, ki so povezane z okoljem, ampak to bo stvar razprave tudi z drugimi eh, komisarji in s parlamentom. Ta direktiva o skupnih tožbah pošilja zelo jasen signal, da je možno v nekaterih primerjih predvideti skupinske tožbe. Hvala za ta odgovor. Ne vem, če me mora sedaj še bolj skrbeti ali če naj me to opogumi. Oboje je možno. Rekli ste nekaj stvari, ki so morda med seboj protislovne. Dobro, ampak recimo, da sem opogumljena. Ali se lahko zavežete, da boste naredili vse, kar je v vaši moči, da boste uh, dosegli, da svet sprejme uh, to, te, to možnost kolektivnih tožb in na to, ali uh, se lahko zavežete, da boste poskušali razširiti to področje uporabe te direktive, zato da bomo lahko tudi drugi državljani to uporabili. Bom ponovil, kajti bil sem zelo jasen želim, eh, sporazum, če je mogoče že novembra, eh, glede stališča sveta in naredil bom vse, kar je v moji moči, obrnil se bom na vse kontakte, na vse možnosti in če bo to eh, sprejeto novembra, potem bomo nadaljevali z direktivo. Prav tako pa bom delal tudi z drugimi komisarji v komisiji, pa tudi s parlamentom, glede razširitve področja uporabe te direktive. Uh, S tem pošiljamo zelo jasen signal in težko je pojasniti eh, dejstvo, da želimo biti vodilni eh, v različnih področjih, eh, istočasno pa ne želimo sprejeti pobud. In to sem povedal že pri prvem odgovoru in to vam potrjujem še enkrat pri drugem odgovoru. Hvala lepa. Naslednje vprašanje ima gospa Hautala iz stranke Zelenih. Hvala lepa. Eh, pozdravljen eh, kandidat za komisarja. Imamo vprašanje v zvezi z zelo pomembnim vidikom mehanizma vladavine prava. Ne samo eh, pravosodna veja, temveč tudi civilna družba je pogosto žrtev napadov v Evropski uniji v tem trenutku. Kako nameravate zaščititi civilno družbo in pa aktiviste na področju človekovih pravic, ki so žrtve napadov? omenila bom um, uh, primere uh, manjšinskih pravic, uh, LGBT pravic. Naprimer, na Polskem je prišlo do nedavnih napadov na te pravice. Zanima me, kako boste zaščitili civilno družbo in njene pravice. Hvala lepa, gospa Hautala, za vprašanje. To je resno vprašanje. Ne gre samo za eh, postopke po členu 7, postopke zaradi neizpolnjevanja obveznosti in tako dalje. Treba je biti tudi učinkovit eh, na terenu in dejansko podpreti različne akterje. Veste, da imamo različne programe ki so temu namenjeni in eh, veseli me, da eh, sedanja komisija želi ohraniti isto raven sredstev eh, znotraj večletnega finančnega okvira. Je pa mogoče tudi z finančnimi sredstvi podpreti različne akterje na terenu, civilni družbi, lahko usposabljamo ljudi, lahko ponudimo strokovna znanja Eh, na ravni Evropske unije, tudi tu lahko pomagamo. Pomembno bo, da se osredotočimo na najbolj kritične situacije. Obstaja namreč povezava med eh, mehanizmom, eh, ki temelji na poročilu glede vladavide prava in pa izborom različnih projektov, ki jih bomo podprli v civilni družbi in na ta način pomagali na teresu. Dolga leta sem bil eh, minister za zunanje zadeve v Belgiji in med mojimi nalogami je, tudi, je bilo tudi varstvo eh, manjšin, vključno z LGBT manjšino in to bo prav gotovo eh, ena od skupin, glede katere bomo še posebej pozorni mm, in dejavni na terenu finančna sredstva, proračunska sredstva so zelo pomembna in zato uh, se bom boril za to, da se uh, ohrani sredstva, ki so na voljo in da se jih nameni uh, varstvu teh, um, uh, te civilne družbe na teresu. In eh, imeli bomo tudi možnost, da neposredno financiramo eh, nekatere organizacije na terenu, kaj ti škoda bi bilo, da eh, do tega ne bi prišlo v primeru, da država, naprimer, krši vladavino prava. Ja, spoštovani kandidat, ko ste odgovorili gospe Volter, ste govorili o pariškem sporazumu in sedaj imamo nekaj vprašanj v zvezi z dostopom do sodstva naprimer eh, imamo na evropski ravni eh, tožnike, eh, ki želijo tožiti zaradi kršitve okoljske zakonodaje, ampak ta skupina nima dostopa do sodstva ali tu ne gre za resno kršitev te zakonodaje za boj proti uh, podnebnim spremembam ali jim ne bi smeli, eh, ne bi morali dati dostopa do sodstva. Če eh, zaveze prevzamemo, potem je treba tudi uh, imeti možnost preveriti te zaveze in to na, Evropi, na, na ravni Evropskega parlamenta in tudi nacionalnih parlamentov in tudi uh, državljani morajo imeti možnost, da preverijo, ali dejansko spoštujemo zaveze, naj si bo pariškega sporazuma ali drugih. Uh, v mojem bodočem, upam, eh, portfolju, bomo imeli možnost eh, takšne skupinske tožbe za potrošnike. Zakaj ne bi razmislili o eh, podobnem pristopu za državljane na drugih področjih? Z, z, z, z istimi jamstvi. Morda bomo uh, želeli uh, jamstvo, da gre za potrjene organizacije, eh, da ni prihaja do konfliktov interesov in tako dalje. Ne bi želel, naprimer, da eh, eh, to postane neke vrste poslovni model, tako kot v združenih državah, kjer to velja za te skupinske tožbe. Hvala lepa, gospod Lugoton ima besedo. Dobar dan, gospod Renders. Vaša prednostna naloga je, da se spoštuje vladavino prava v eh, povsod v Evropski eh, eh, uniji in zato imate dva instrumenta, redni pregled situacije v vsaki državi in tu govorite o vključujočem letnem postopku in na to. E, to me malce skrbi, zato ker se sprašujem, če ne boste preveč posegali v notranje zadeve držav članic, zlasti zato, ker imate zelo e, široko definicijo vladavine prava, e, kajti to po vaših besedah vključuje boj za pravičnost v najširšem smislu. Ali to ne pomeni, da se boste lahko lotili tako polske in mađarske, kot tudi Francije, naprimer v primeru rumenih um, jopičev. In zanima me, če boste imeli dejansko eh, na voljo sredstva, ki vam bodo omogočili, omogočila izvajanje vaših, eh, vaših pooblastil, kajti gospa Jurova in grški komisar imasta podobna pooblastila. V Belgiji imamo naprimer eh, tri različna ministrstva, ki se eh, s tem ukvarjajo. Kako mislite to rešiti? Mislim, da eh, je belgijska situacija precej specifična v Evropski uniji, da drugot v državah Evropske unije ne potrebujete ljudi, ki bi bili odgovorni za sestavo vlade. Um, Eh, glede predlogov oktobra 2016 eh, lahko povem, da eh, že več let prosi, zagovarjam to v svetu, da se ehm, pregleda na nediskriminatoren način situacijo v državah članicah. Vas to skrbi, ampak to delamo tudi na proračunski ravni. Naprimer, imamo analizo priporočil gospodarskih kriterijev Evropske unije na ravni sveta in komisije in to je nediskriminatorna situacija za vse države članice. Če pa se v neki državi pojavi težava, potem pa se uh, to pogleda bolj uh, podrobno. Če si pogledamo vladavino prava v vseh državah članicah, potem bo to vodilo na to v uh, priporočila, v analizo, v kritike in to na nediskriminatoren način in v duhu. Um, preprečevanja situac nastanka situacij, ki bi lahko vodile v dejanske kršitve. In zato gre dejansko. Evropejci morajo imeti možnost, da uh, se pogovarjajo o vrednotah, ki so za njih eh, glavne pri evropskem projektu. Vsi govorimo o vrednotah, ampak dobro bi bilo vedeti, mm, če eh, pri tem mislimo na enake vsebine In eh, če nameravamo na isti način eh, uporabljati ta eh, pravila, pravna pravičnost je v ospredju tega koncepta vrednot in zato se mi zdi normalno, da skupaj delamo na tem. Gospa Jurova bo pripravila poročilo o listini o temeljnih eh, pravicah, eh, imeli bomo poročilo o stanju demokracije in eh, v nekem trenutku si bomo vse to pogledali in ugotovili, kakšna je situacija in to na interinstitucionalni ravni, kjer bo parlament povsem odigral svojo vlogo. Hvala lepa za vaš odgovor, ampak še vedno sem proti temu, da vi kumulirate tri različne eh, funkcije, to je posebno neskladno z vladavino prava. Prej ste povedali, in po moje zelo prav, da je bolje, če sodelujemo, kot če kaznujemo, ampak eh, na to ste se takoj vrnili na logiko eh, kazni, kajti rekli ste, da je treba eh, uvesti pogojevanje med vladavino prava in finančnim okvirom in to ste pravkar tudi potrdili. In prav tako ste um, govorili o um, nacionalistični retoriki in o tistih um, nacijah, strankah, eh, ki želijo dominirati in ne eh, sodelovati. Ne vem, koga imate v mislih znotraj Evropske unije. Moje vprašanje, kateri je vaš eh, evropski model ali želite federalno državo v Evropi in uh, kakšno mesto ste uh, pustili za uh, svobodo evropskih narodov? Če dovolite, bom odgovoril uh, tako, da se bom čim prej poskušal znebiti vseh treh funkcij, uh, ki jih trenutno imam v Belgiji. Na to, kar se tiče. Uh, Moje definicije naroda mislim, da lahko vsi uh, vidite, katere, kateri narodi zunaj eh, Evropske unije imajo takšne eh, cilje in takšne ambicije. Evropa je eh, model večstranske dejavnosti, ki je zelo razvit. Države same odločajo, kako se bo razvijala Evropska unija. Naj povem, da evropski projekt temelji na uh, ambiciji uh, in volji držav, vsakeč, ko neka skupna dejavnost predstavlja dodano vrednost, si je vredno postaviti vprašanje, ali je smiselno, da se odločitev glede tega spreme na evropski ravni. In pri tem bi dodal še nekaj v zvezi s preprečevanjem, eh, da določena situacija nastane in pa eh, kaznovanjem. Mislim, da je to povsem smiselno. Ne moremo biti samo v logiki kaznovanja, tu potrebujemo tudi preventivne dejavnosti. Hvala. Na to gospod eh, Stankaneli, EKR. Hvala lepa, gospod eh, kandidat za komisarja. po podatkih, ki jih imamo na voljo, izgubimo ogromno prihodkov eh, zaradi ponarejanja proizvodov in to eh, na vseh eh, področjih. Tu gre za zdravila, za oblačila, za različne modne dodatke in tako dalje. To predstavlja več milijard letno. In Evropski urad za intelektualno lastnino pravi tudi, da to predstavlja tudi uh, skoraj 500 tisoč izgubljenih delovnih mest. Glede na to, da boste odgovorni za varstvo potrošnikov, me zanima, uh, kako nameravate omogočiti potrošnikom, da ne bodo kupovali ponarejenih izdelkov? Kako se boste borili proti ponarejanju izdelkov? Hvala lepa za to vprašanje glede vlog, ki jih lahko igramo pri tem boju proti uh, ponarejanju. Tu gre prvič za kriminalno dejavnost in zato so zato najprej pristojni carinski organi, uh, ki uh, odkrijejo takšne kršitve pri prečkanju meje. In eh, o tem bomo razpravljali tudi z bodočim podpredsednikom za gospodarske zadeve. Ampak evropska zakonodaja eh, že zahteva od vseh držav članic, da uporabljajo sankcije proti ljudem, ki eh, se ukvarjajo s ponarejanjem in s prodajanjem teh ponarejenih del proizvodov. To zahteva pravosodno sodelovanje, to zahteva uh, tudi eh, sodelovanje organov, ki so odgovorni za eh, boj proti um, kršenju intelektualne lastnine uh, in uh, Potrebujemo tudi dobre prakse pravosodnih organov in izmenjave med državami članicami informacij, ki se na to nanašajo. Govorili smo tudi o platformah, o e, spletnih e, prodajah in tudi njim moramo dati e, na voljo vse informacije, ki so potrebne za boj proti prekopčevanju s temi izdelki. In na področju varstva potrošnikov bomo tudi lahko precej naredili na tem področju. Eh, imamo statistične podatke, ki dejansko kažejo na to, kako je to pomembno. Eh, sodelovanje in usklajevanje mora biti še eh, močnejše, delamo z Eurojustom. Evropska zakonodaja že predvideva sankcije, moramo videti, če je morda potrebno narediti še več, ampak usklajevanje je tisto, ki mora biti še bolj okrepljeno. Hvala lepa, gospod komisar. Predsednica, izvoljena predsednica Ursula von der Leyen je omenila tudi uh, načelo one in one out, se pravi, da za vsak uh, novo sprejet zakon se en zakon odpravi. Zanima me, eh, katera zakonodaja v vašem portfolju bo padla pod uh, to načelo? Kako eh, boste zaščitili interese MSP-ev na področju intelektualne lasnine? Kajti vemo, da so MSP-ji ključni za gospodarstvo in za Evropo. Sam nimam seznama zakonov, ki jih bom sprejel ali, ali črtal v uvodnih izjavah in v pisnih odgovorih sem že zapisal, da bo treba pregledati in morda spremeniti določene. Uh, zakonodajne akte. Na področju MSP-ev je treba narediti še več, treba je omejiti eh, upravne, upravno breme in pa eh, vse ovire, ki obstajajo za MSP-je in za zagonska podjetja, ki ne razpolagajo z istimi možnostmi, ki jih imajo velika podjetja in multinacionalke. Pogosto slišim kritike glede uh, splošne uh, uredbe o varstvu podatkov, ampak ta že vključuje poenostavljene mehanizme za MSP in v tem duhu bom deloval, da se uh, prilagodi besedila na ta način, da se v, odpravi vse ovire za MSP in za zagonska podjetja. Hvala lepa, preden dobi besedo gospod Arimo. Naj povem, da smo nekoliko pozni, tako da prosim, omejite se resnično na minuto. To bi bilo veliko pomoč, če ima kdo. Če kdo potrebuje manj kot minuto, bi bilo to še boljše. Zdaj pa gospod Arimo, prosim. Dobar dan, gospod Reinders, dobrodošli v Evropskem parlamentu. Tudi sam bom govoril v maternem jeziku, to je nemščina. Gotovo poznate uredbo o potnikih v letalskem prometu. To poznate, ker veliko potrošnikov to tudi pozna v Evropi. In razlog za to je, ker jo je enostavno razumeti, ker je enaka po vseh državah. Potem pa sem želel ugotoviti, kakšno so pravila glede garancije za proizvode v Evropi. Želel bi poenotiti za to, da ne bi imeli 40 različnih pravnih ureditev po Evropi. To uspe samo velikim koncernom, ne manjšim podjetjem z desetimi zaposlenimi. Gre za to, da bi skupni trg razumeli, poenotili. Zato moje vprašanje. Se strinjate, da bi pravila skupnega trga, kar se tiče zaščite potrošnikov, morali poenostaviti, poenotiti? Se strinjate, da bi pri vseh teh vprašanjih varstva potrošnikov morali imeti harmonizirana pravila? L'objectif doit être celui-là. Je... Hvala lepa. Da, cilj mora biti ta. Tu se strinjam. Odgovor je da. Da moramo imeti harmonizacijo, kar se tiče garanci, kar se tiče vas, potrošnikov. Tukaj je morda preveč raznolikih sistemov. Moralo bi biti pravilo, da dosežemo maksimalno harmonizacijo zaščite potrošnikov. In to je bilo storjeno v veliko besedilih v zadnjem času da imamo težnjo k harmonizaciji. Ampak seveda se je potrebno primere gledati po primerih. V nekaterih primerih je to manj res kot druge. To, kar vi omenjate, včasih moramo dovoliti državam članicam, da gredo dlje pri zaščiti potrošnikov. Naprimer, ranljivih potrošnikov predvsem. In točno to že počne trenutna komisija na veliko področjih. Potem pa to vprašanje letalskih prevoznikov, tukaj imamo zapletene razmere v tem trenutku, kar se tiče stečaja ene od potovanjih agencij. 600 tisoč ljudi je prizadetih, ampak zahvaljujoč direktive, ki jo imamo, nimamo potem enakih možnosti za stečaj letalske družbe. In mislim, da bi tukaj morali imeti tudi določena neka jamstva do maksimalne ravni za potnike, kot pravite. Ampak seveda, če primerjamo različne primere, tukaj ta potovalna agencija Tomas Kuk, naj enostavno povem, zakaj gre, pa mislim, da moramo vseeno ravnati primera do primera. Ampak seveda zelo pozitivno odgovarjam na vaše vprašanje. Mislim, da moramo iti v tej smeri harmonizacije, seveda pa moramo biti potem previdni glede specifičnih nadmer za rnljive potrošnike, kjer bi morali iti še nekoliko dlje, kar se tiče varstva potrošnikov. Hvala lepa za odgovor, šel bi še korak dlje. Naj vas vprašam, ali bi bili pripravljeni narediti preverbo vseh pravil, ki jih imamo na področju varstva potrošnikov in pogledati, kjer bi lahko to polno harmonizacijo uvedli že sedaj, torej screening, pregled vseh pravil, ki jih imamo in kje bi lahko bila polna harmonizacija. Drugo vprašanje. Pristojni ste tudi za strategijo za male, mala in srednje velika podjetja. Mojemu predhodniku ste dejali, da si boste sedaj ogledali, kateri ukrepi bi lahko bili sprejeti. Lahko nam tukaj v tem odboru poveste, s katerimi konkretnimi ukrepi mislite in ste prepričani, da bi jih lahko življenje teh MSP-ev, ki predstavljajo 90 odstotkov delovnih mest v Evropi, olajšali, kateri so konkretni ukrepi, da bi pomagali temu podjetju z desetimi zaposlenimi. Tak primer rad dam. Najprej, da mislim, da bi morali narediti to oceno, ta pregled. Ampak kot sem dejal že pri prvem vprašanju, posod bi bilo možno imeti to maksimalno harmonizacijo. To je jamstvo, ki jo lahko damo potrošniku. Morda je nekaj primerov, ali pa bo morda ta ocena pokazala, da moramo postiti določen manevrski prostor državam članicam, ki želijo iti dlje. Da, ta ocena je zanimiva, če lahko prepoznamo konkretne ukrepe. Kar se tiče MSP-ov, Naj podam primer, govoril sem o splošni uredbi o vasu podatkov. Smo v dobi digitalizacije. V zakonodaji, ki jo bomo sprejeli glede digitalizacije, mislim, da moramo biti vedno bolj previdni glede zmogljivosti MSP-jev, da najdejo svoje mesto v tem digitalnem svetu, da pa ne bodo podvrženi enakim pravilom kot vsem drugim akterjem. In v splošni uredbi je to že zapisano, imamo posebne določbe, da moramo biti previdni, kar se tiče okrepov, ki jih sprejemamo, glede še prav posebno umetne inteligence. Hvala lepa. Naslednja zastavlja vprašanje gospa Pagaza Rotundja, Renew Europe. Hvala lepa. Gospod Didje, eh, rekli ste, eh, da se je svet eh, Eh, spreminjal. Eh, eh, zločini so se razširili po vsem svetu. In govorimo o arhitekturi, ki tega sistema, ki omogoča boj proti tem novim grožnjam. Bolj kot kdajkoli potrebujemo vzajemno sprejemanje eh, sodnih odločitev v tem eh, skupnem prostoru eh, in na ta način lahko zagotovimo demokratičnost in ustreznost naših sodnih sistemov. Znotraj evropskega območja ne moremo pustiti, da prihaja do kršitev vladavine prava. slišala sem, slišala sem, da eh, če bomo eh, našli eh, kompromise znotraj parlamenta, da boste vi na vaši ravni naredili, kar je potrebno za to, da boste omogočili to poenotenost um, evropskega pravnega sistema. Hvala, da ste se vrnili na to vprašanje. Um, naloga za prijetje. Eh, to bo tudi eh, eh, med drugim uloga tega urada javnega tožilca, ki bo pristojen za preiskave in v tem okviru je nalog za prijetje ena od zgodb o uspehu to je omogočilo, da smo eh, zelo skrajšali um, roke in sicer na 16 eh, dni. Kako lahko še izboljšamo eh, situacijo? Imamo kar nekaj odločb, sodnih odločb sodišča Evropske unije, ki predstavljajo določeno sodno prakso in ki omogočajo, da imamo tudi smernice za države. Um, ki iščejo ravnoteže med um, zločini, ki so včasih uh, zelo resni, uh, in pa pravico do uh, pravičnega sodnega postopka in obrambe. Moramo preveriti, da vse države članice ustrezno uporabljajo mehanizem, ustrezno uporabljajo evropsko zakonodajo in v primeru, da to ne bi bilo tako, da, se, eh, da imamo možnost tudi sprožiti eh, postopke ne, v primeru neizpolnjevanja obveznosti. In če pride do sprememb, eh, ki bodo potrebne za evropski nalog za prijetje, potem se povsem strinjam s tem, da to naredimo, seveda tudi ob skupaj s parlamentom, ki bo zato moral eh, tudi doseči določeno večinsko eh, mnenje. Na ta način se bomo lahko borili proti nekaterim hudim zločinom. Hvala lepa, gospod eh, Reinders, za vaš odgovor. Za vsako um, izboljšanje bomo eh, hvaležni. Imam še eno vprašanje. Eh, zavezali ste se, da boste uporabljali eh, direktivo za minimalno zaščito žrtev teh zločinskih dejanj. Eh, tu gre za eh, ljudi, ki so pogosto traumatizirani, eh, zelo ranljivi, tudi prihajajo iz, pogosto iz ranljivega dela prebivalstva. In zanima me, kako boste zagotovili, da bo, bodo države članice to izpolnjevanje. Gospod Juncker, je leta 2017 um, um, naročil uh, pripravo uh, poročila o pomoči tem žrtvam. Uh, potrebujemo uh, komisarja, ki uh, se bo boril za žrtve teh grozovitih zločinov. Boste vi ta komisar? Konkretno se strinjam s tem, kar ste povedali moramo preveriti, eh, eh, če se zaveze dejansko izpolnjujejo, če se izpolnjujejo tudi mehanizmi, ki so bili eh, vzpostavljeni. Tu je šlo zlasti za žrtve terorizma, za boj proti terorizmu. Vemo, da je bil tudi Brusel žrtev terorističnih napadov in da ima veliko preživelih teh napadov ampak eh, tu se ne bomo omejili samo na eh, žrtve terorističnih eh, napadov. Mislim, da je treba to. Ta, to možnost za obveščanje žrtev, za spremljanje žrtev, za zagotavljanje dostopa do um, sodstva, uh, to moramo razširiti tudi na uh, druge uh, žrtve. Čeprav je, so žrtve terorizma sedaj um, tista skupina, na kateri uh, največ delamo. Next... Hvala lepa. Naslednje vprašanje gospe Widekom, samostojni poslanci. Was... Hvala lepa. Zelo hvaležna sem bila za iskrenost kandidata za komisarja, kako se sooča s težavami glede različnih obtožb. Naj pa vprašam tole. Glede na to, da je gospa von der Leyen jasno dejala, da ne sme biti prostora za dvome glede obnašene integritete komisarja, ali je razmislil o tem, da bi odstopil med tem, ko se, us, da, ko se vse, da se vse razišče, to je vprašanje. Uh, Hvala lepa za vaše vprašanje. Ampak v vodoma sem dejal, da je tožirec dejal, da ni nobene obtožnice, tako da ne nameravam odstopiti. Branil se bom in od prve izjave organiziram svojo obrambo in to bom počel še naprej. Ja, sedaj pa še nove obtožnice. Še naslednje vprašanje. Glede na to, da imamo 100 tisoče nedolžnih državljanov po vsej EU, ki jih ali po pomoti zelo namerno obtežujejo česa, ki ne morejo potem se prijaviti za določene službe, trpijo na podoben način. Kaj mislite, kaj mislijo oni, ko voditelji EU se sklicujejo na načelo nedožnosti, dokler se ne dokaže krivde. Seveda, eno načelo je tako, drugo pa je, da se mora pravica uveljavljati za vse, niže in više ravni družbe. Da, seveda, to je to. Za vse velja, tudi za me. In tožilec je podal odločitev. In Isti ljudje bodo lahko poskušali znova in znova, ampak potrjujem svoj prvi odgovor. Sedaj pa gospa Kaljurant, SND. Hvala lepa, kandidat za komisarja. Če boste imenovani, bo ena od nalog, da zagotovite temeljne pravice ustrezno zaščitijo v digitalni eri, nasplošno pa tudi pri uporabi umetne inteligence bolj specifično. O tej temi ste do določene mere že govorili. Rada pa bi vas vprašala še malo bolj podrobno o tem. Sredeče vprašanje imam. Kako boste zagotovili zaščito zasebnosti in osebnih podatkov in načelo nediskriminacije o procesih zbiranja in uporabe podatkov če upoštevamo, da smo že videli primere algoritmov, ki vohljajo za ljudmi, udirajo zasebnost. Prav tako vidimo, da se to vedno bolj uporablja in časih se to ustvarja tudi za organe pregona. Kako boste zagotovili, da ti ukrepi v polni meri spoštujejo načelo sorazmernosti, potrebe in ne povzročajo diskriminatornih rezultatov? In čisto kratko vprašanje še na koncu, da ali ne? Ali se boste odločno zazeli, ko bo komisija skušala zgoditi tudi na področju organov pregona, da se spoštujejo temeljne pravice? Hvala. For the second question, the answer is... Kar se tiče drugega vprašanja, govor je da. To nimam težav, to sem dejal že v prejšnjih izmenjavah s poslankami in poslanci. Če bom dobil ta portfelj, je to prvi element, da branim temeljne pravice. Kaj ti ponavljam? Zelo pomembno je vedeti, da moramo storiti več. Moramo imeti inovacije, nove proizvode v Evropske unije, ampak dodana vrednost EU bo, da to storimo z jasno zaščito zasebnosti, podatkov in temeljnih pravic. Kako bo to možno storiti? Najprej morda sem že dejal, da bomo v prvih stotih dnevih skušali pripraviti novo horizontalno zakonodajo o etičnih vidikih umetne inteligence. Naprimer, zahtevali bomo več informacij o umetni inteligenci, govorili ste o nekaterih aplikacijah. Potrebno bo poskrbeti za temeljne pravice od samega začetka oblikovanja aplikacije, platform, proizvoda. Vedno več informacij bomo potrebovali o algoritmih in logičnem delovanju letih. Zakaj? Pomembno je, to sem že dejal, da vsi nacionalni organi, tudi sodniki, imajo možnost nadzirati in preverjati. Tako da ne gre samo za to, da imamo novo zakonodajo, pomagati moramo tudi nacionalnim organom pri organizaciji preizkusov, nadzora in zahtevane informacije. To bo del nove zakonodaje, ampak kot sem že dejal, odgovoru na prejšnje vprašanje, bomo sodelovali, bomo delovali sektorsko, panožno, kaj ti naprimer prometu, na področju zdravja so specifične zahteve drugačne. To bodo razprave. Bo pa to eden prvih elementov. Če želimo zaščititi zasebnost in se izogniti diskriminaciji pri umetni inteligenci, moramo od samega začetka to zahtevati vedno več informacij bo potrebno imeti, ne samo za potrošnike, temveč tudi za državne organe. Hvala lepa. Če upoštevamo vaše široke izkušnje na področju zunanjih zadev in vašo izjavo, da boste odločni pri zunanji razsežnosti varovanja osebnih podatkov in zasebnosti, bi rada vprašala, kakšni bodo vaši konkretni koraki, da spodbujate evropski model ki ga ureja zakonodaja o varstvu podatkov. Kako boste zagotovili, da bodo mednarodna pogajanja, še prav posebno ZDA, taka, da ne bodo spodkopavala zaščite, ki jo že imamo v osnotku sporozuma in da bo to prestalo tudi te sodišče. In potem še končno vprašanje, lahko potrdite, da se boste odločno zavzeli pri komisiji, da boste tudi na področju organov pregona spoštovali v polni meri temeljne pravice. Hvala. Spet zadnje vprašanje. Da, gotovo, to sem že dejal, dejal sem da. To je jasno. Kar se tiče promoviranja standardov, to sem že dejal. Če želimo razložiti, da imamo zmožnost spodbujanja trajnostnega razvoja, boja proti podnebnim spremembam, če pravimo, da ščitimo človekove pravice, temeljne vrednote, moramo to storiti znotraj EU, pa tudi na zvon, v naših razpravah z drugimi partnerji. Govorili ste o ZDA. Naj bom jasen. Birgit Cipel vidim tukaj v dvorani. Pripravljen sem se usesti z vami in se pogovoriti z vami, da bi imeli skupno stališče. In to moramo storiti, preden zaključimo razprave ZDA. Seveda nimam namena zaključiti pogajanj ZDA, preden dosežemo dogovor v EU, ampak naj bom konkreten. To moramo storiti, kajti če tega ne bomo storili, bo naprimer akt o oblaku imel pliv tudi na nas, tako da moramo biti hitri da bomo lahko vplivali tudi na dogodke izven EU, da ne bo vpliv prihajal od znotraj k nam, od, z, od zunaj k nam, prostite. Sedaj pa gospod Melo, JLS. E EPPO... E gospod Reinders, kar se tožilstva tiče, imamo že predvideno kandidatko za tožilko. Boste ukrepili ta urad? Menite, da je komisija storila vse, kar je v njeni moči, da bi EPPO bil spostavljen do 2020, čeprav posebno kar se tiče nadzora in izvajanja direktive PIF, ki je materialna podlaga za tožilstvo, pa tudi za dol... ustrezno zagotavljanje človeških virov. Kako boste spodbudili? razvoj EPPO, da bi se izognili razmeram, kjer nekatere države ne sodelujo, da se to ne bi poslabšalo in potem drugo vprašanje, korupcija. Se strinjate, da je prodaja potnih listov, prodaja državljanstev EU, kot se dogaja na Malti, brez povezave z EU in z državami članicami, nekaj, kar predstavlja resno tveganje, kar se tiče varnosti, pranja denarja, korupcije in utaje davkov. In končno, kar se tiče vaših obtožb, da zabeležili smo si vaš prejšnji odgovor. To je pomembno za nas. Hvala. Uh, Hvala lepa. Najprej naj ponovim, kar se tiče tožilstva. Najprej želimo spostaviti urad tožilca pred koncem naslednjega leta. Stopil sem že v stik, da vidimo, kaj se je potrebno. Imam seznam ukrepov, ki jih je potrebno storiti v naslednjih tednih in mesecih. In stopil sem tudi stik z glavno tožilko, ker bo z njo sodelovala. Najprej moramo pritisniti na države članice, da bomo imeli kolegi tožilcev. Potem moramo bolj pritisniti na ustrezno izvajanje direktive PIF, kajti brez tega bo težko za novega evropskega tožilca da bi ustrezno deloval. Seveda pa bo potrebno imeti in zagotoviti tudi dovolj človeških in finančnih virov v radu tožilca. In skušal bom zagotoviti, da bo to v večletnem finančnem okviru zagotovljeno. Mislim, da je tako v tem trenutnem prelogu komisije, da je dovolj sredstva. Bomo videli, ko bo na koncu, da zagotovimo to izvajanje. Seveda bi bilo morda koristno, da naprimer pri terorizmu imamo zmogljivost pri Evropskem tožilstvu, da deluje bolj organizirano čezmejno pri tem. Pripričan sem, da lahko dosežemo premik pri tem. Drugo vprašanje, ti potni listi. Tukaj ni vprašanje samo držav članic. Tudi nekatere tretje države laže imajo postopke, ko nekateri državljani laže pridejo v EU. držati, se moramo prave vizije nacionalnosti, kajti to prinaša določene pravice, prost pretok in tako dalje. Biti moramo strogi. Mislim, da imamo odločitev z letošnjega leta, da bi spostavili skupino strokovnjakov, da dobimo več informacij. Je pa težko pridobiti prava dejstva in številke, morda bi s preiskavo morali zagotoviti prave številke pravila, kako se dobi, pridobivajo ti potni listi, tu tveganja obstajajo. Korupcija, pranje denarja, dajali ste pa tudi drugih tveganj veliko. Tako da sem zavezan boju proti temu, kaj ti zaščititi moramo evropsko državljanstvo. To je pomemben element naših urednot in ne želim imeti pravega trga na to temo. Določene možnosti so, ampak omejitve pa tudi. Well, uh, Hvala lepa spoštovanje pravne države je ključna pristojnost vašega portfelja. Menimo, da je to jasna zaveza z vaše strani, da ukrepite vse mehanizme pravosodnega sodelovanja, še prav posebno naroga zapreti. Prav tako pa je potrebno podpreti tudi ustavni red držav članic. Kar se tiče nezakonitega glasovanja v Kataloniji, pred dvema letoma je Evropska komisija jasno povedala, da se mora spoštovati nacionalna ustava, da se strinjate s tem. In ali boste to uveljavljali tudi, če boste potrjeni. In potem, kar smo slišali od vas, naj razumemo, da podpirate portfelj gospoda Hinasa za zaščito evropskega načina življenja. Lahko jasno odgovorite na to in to je vse. Hvala. Se tiče drugega vprašanja, podpiram stališče, da moramo braniti evropski način življenja. Za me to pomeni drugi člen pogodbe. Zelo jasno je. To je to. Tako se moramo obnašati v Evropi. Zaščita vseh vrednot, temeljnih pravic in vseh elementov. O tem sem se pogovarjal s izvoljeno predsednico. Na tem moramo delati in zaščititi točno ta način evropskega življenja, ker imamo ta drugi člen pogodb. Potem drugi element, seveda, enako stališče kot komisija, trenutna komisija. Polni meri moramo spoštovati ustavni red po državah članicah. To sem dejal kot minister v svoji državi, Belgiji, glede različnih razmer, ko smo jih imeli. Polni meri moramo to spoštovati. Imamo pravila po državah članicah, da bi naj spremenili ustavo, to je možno izkoristiti, ampak držimo se tega stališča. Kar se tiče naloga za prijetje, da, če je potrebno uvesti kakšne postopke kršite, če bomo morali to revidirati, bomo to storili. Thank you very much. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo gospa Kornelija Ernst iz GUE. Thank you very much. Najlepša hvala. Jaz imam vprašanje glede žvižgačev, gospod Renders. V zadnjem sporočilu komisije iz julija letos ste zapisali, da je medijska svoboda področje, kjer bo komisija pripravila oceno glede tega, ali se tam spoštuje prav, načela pravne države, Seveda je medijska svoboda ključnega pomena in prav zato pričakujemo, da bo komisar za pravosodje in spoštovanje prave, pravne države veliko pozornosti posvetil temu vprašanju. Letos poleti pa smo v belgijskih novicah lahko prebrali, da ste vi osebno predlagali spremembo zakonodaje, zato da bi lahko nekoga, ki je v bistvu žvižgač kaznovali z več leti zapora in tudi z denarno kaznijo. To je vsekakor ogrozilo svobodo izražanja in zato so vas na nacionalni ravni pozvali, da spremenite ta zakonodajni predlog. Zanima me, ali lahko prosim pojasnite, kako je s tem zakonodajnim predlogom, ki ste ga podali, kakšno je vaše stališče in kako boste tukaj ukrepali kot komisar. Thank you. That, that... Najlepša hvala. Dva elementa sta tukaj na nacionalni ravni. Imamo različne organe, ki so vključeni v oblikovanje tega postopka. Postopek na nacionalni ravni teče in, kot sem rekel, bomo stališče prilagodili mnenjem določenih posvetovalnih organov. Tudi Združenje novinarjev se je tukaj oglasilo in eh, podprli so ta predlog. Ne gre za to, da želimo mi kaznovati novinarje, želimo pa, da se zagotovi varnost teh podatkov in tega, kdo ima dostop do njih. To je bil cilj te nove zakonodaje. V vlogi komisarja želim zagotoviti to, da bo dejansko izvedljiva nova direktiva glede zaščite žvižgačev na ravni nacionalnih eh, zakonodajnih sistemov, moramo organizirati vse postopke, ki so potrebni za to. Nacionalni organi morajo torej preveriti, ali informacije, ki eh, jih je podavnik žvižgal, tudi držijo. V tem primeru je potrebno organizirati zaščito za žvižgača, seveda. Kot komisar bom tukaj vsekakor posredoval in eh, zagotoviti moramo, da se zaščiti dejanske žvižgače. Že sedaj obstajajo določene varovalke za to, da se zaščiti pravico naših državljanov, ki lahko ščitijo svoje pravice. Obstajajo tudi varovalke, ki zagotavljajo, da so se javili dejanski žvižgači za dejanskimi resničnimi informacijami. Torej, videti moramo, kako bo potekalo izvajanje te direktive in spostaviti dodatne ukrepe za izboljšanje njenega delovanja. Zanima me, ali sem pravilno razumela. Spremenili boste predlog, ki ste ga podali letos poleti? Ali boste v Belgiji torej umaknili ta predlog? Sem to pravilno razumela? To je prvi del vprašanja. Pa še drugo vprašanje. zanima me, na kak način želite na evropski ravni zaščititi žvižgače, čisto konkretno. Je vais peut-être le répéter euh, en français, c'était peut-être ma formulation en anglais qui n'est peut-être pas suffisamment claire. Euh, la réponse. jasen v angliščini, po, po francosko. Da, tako kot v svetu Evrope smo to besedilo sprejeli in sprejeli smo besedilo tako, kot je bilo predstavljeno v svetu, ni kazni zapor, ki je bila predvidena, naj povem, naj bom jasen pri tem, in besedilo želi opredeliti primere, v katerih se tajni podatki ne smejo raširiti, kot pri drugih državah, glede osebe, ki raširja te informacije. In to je ta primer tudi novinarjev, kjer to ne bo veljalo. In potem, kar se tiče žigačev samih, mislim, da moramo uporabljati direktivo v vseh državah članicah, prav tako pa je možno in o tem želim spregovoriti z državnimi članicami, da bi imeli še dodatne ukrepe pomoči in podpore. To bi lahko bila pravosodna podpora, finančna pomoč, morda tudi psihološka. Torej, različne točke so in tu lahko predvidimo, kako bodo države članice šle dle, če bo potrebno tudi na evropski ravni. Thank you. The next... Hvala lepa. Naslednje vprašanje zastavlja gospa Borzan iz SND. Najlepša hvala, predsedujoča. Splošni komentar. Sem članica odbora IMKO in eh, razočarana sem nad tem, kako vaš opis dejavnosti skoraj da ne omenja zaščite potrošnikov. Pravice potrošnikov in njihova zaščita morajo igrati pomembno vlogo pri pripravljanju evropskih politik. Upoštevati jih moramo na horizontalni ravni pri vseh zakonodajnih aktih. Evropski parlament je zahteval bolj ekološko prijazno oblikovanje vseh proizvaj, proizvodov in to, da bodo vedno na voljo rezervni deli. Poleg tega smo se zavzeli za to, da se prepove načrtovano eh, zastaranje proizvodov. Proizvajalci morajo odgovarjati za življenski cikl svojih izdelkov. Zanima me, kakšne korake boste sprejeli za to, da bo naša potrošnja bolj trajnostna. Ali se strinjate s tem, da potrebujemo tukaj nek eh, zakonodajni predlog, ki bo vključeval tudi pravila za proizvajalce? Najlepša hvala. Uvodoma sem povedal, da je zelo pomembno to, da se pripravi postopek, ki bo podprl ekonomijo in spoštoval pravice potrošnikov. Če želimo doseči trajnostne razvojne cilje, moramo biti veliko bolj proaktivni na tem področju. V prvih stotih dnevih Evropske komisije bomo razmislili o tem, kako spremeniti uh, delovanje proizvajalcev, pa tudi kako omogočiti boljši dostop potrošnikov do zelenih izdelkov dati imamo možnost, da si izberejo bolj zelen, bolj ekološki izdelek. Omenjali ste tudi načrtovano zastaranje izdelkov in vem, da je parlament o tem že veliko govoril. Tukaj moramo storiti korak naprej. Ni dovolj, da imamo prostovoljno uh, ukrepanje na tem področju. Potrebujemo dejansko zakonodajni akt, ki bo odpravil takšno načrtovano zastaranje. Zagotoviti moramo, da bodo proizvodi trajni, da proizvajalci zagotavljajo rezervne dele in omogočiti moramo, da bodo potrošniki informirani pri svojih iz izbirah. Omenjali ste tudi odgovornost in to je vsekakor pomembno vprašanje. Zagotoviti moramo informacije glede trajnosti izdelkov, ki jo morajo zagotoviti proizvajalci. To mora biti potem vključeno v celotno dobavno verigo, namreč vsi akteri morajo posredovati informacije o trajnosti nekega izdelka in o možnosti za popravilo tega izdelka. Pa še eh, nekaj bi omenil in sicer eh, tako imenovani greenwashing. Zopret to se moramo boriti. Potrebujemo dejanske, resnične, preverljive informacije in ne lažne informacije, do katerih včasih eh, dostopajo naši potrošniki. Hvala lepa. Ja, uvodoma sem vam prisluhnila, ampak smiselno bi bilo, če bi te zaveze tudi zapisali. Še nekaj. V novicah smo videli, da so se povečali, da so se povečale neposredni uvozi majhnih proizvodov v Evropsko unijo, predvsem gre za majhno elektroniko. Ti izdelki pogosto niso varni za uporabo niso varni za evropske potrošnike. Zanima me torej, kako boste zagotovili, da bomo zaščitili naše evropske potrošnike, ko gre za te neskladne izdelke, ki se znajdejo na skupnem trgu. Krepitev evropskega skupnega trga ne sme voditi do tega, da bo zaščita in varnost naših potrošnikov manjša. Ja, tukaj obstaja več načinov, kako lahko to dosežemo. Prej sem že omenil vprašanje e-trgovine. Tukaj lahko sodelujemo z platformami in jih prosimo, da sodelujejo v tem postopku. Ne samo, ko gre za nezakonite izdelke, ampak tudi za tvegane izdelke. V primeru, da prihaja do določenih tveganj pri nekaterih izdelkih, moramo stopiti v stik z platformo in zagotoviti, da se ti izdelki umaknejo iz trga. Pri naših odnosih s Kitajsko, naprimer, je ključno, da jim pojasnimo, da pridejo v Evropsko unijo samo varni izdelki. Seveda je veliko razvoja v digitalnem svetu, tukaj imamo tudi ja, umetno inteligenco in smiselno bi bilo, da zagotovimo varnost izdelkov na tem področju. Možnih je veliko ukrepov, ampak najpomembneje je, da se zagotovi dejanski nadzor vseh izdelkov, ki prihajajo na enotni trg, kar se tiče njihove varnosti. Če prihaja do tvegan, se moramo odzvati takoj. Zato bi bilo smiselno, da prenovimo direktivo glede varnosti izdelkov. Smiselno bi bilo, da se tega lotimo po sektorjih in ne samo horizontalno, namreč posamezni sektori imajo specifična pravila. Hvala.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 pa, če smo mi zakonodajalci, moramo dejati dobre nasvete potrošnikom in moramo spremljati zakonodajo tudi za industrijo. Kar se tiče trajnostne potrošnje, je to pomembno in tudi kar se tiče programiranega zastaranja. Tukaj bi morali jamčiti trajnost potrošnikov in tudi popravljivost proizvodov. Dve leti imamo garancijo. Po Evropi boste spremenili direktivo za potrošnike, da bi reširili to na pet ali deset let. Kaj se tiče pravnega vidika, kako predvidevate se boriti proti programirani pokvarljivosti in ali boste razširili tudi zaščito na žvižgače, ki poročajo o tej pokvarljivosti, programirani pokvarljivosti v podjetjih. Hvala lepa. Naj se vrnem na to, kar sem že jasno dejal. Mislim, da imamo določene točke, kar se tiče trajnost, ko moramo resnično obvestiti potrošnike. In podjetja morajo podati ustrezne informacije, naprimer, glede elementov, o katerih ste govorili, trajnost, popravljivost določenih proizvodov, pa tudi potem to, da imamo na voljo rezervne dele. To, kar sem dejal, da potem morda to počnejo tudi tretje strani, ne podjetje, ki to prodaja. Če imamo torej dobavne verige, tukaj bo potrebno sprejeti zakonodajo. Če želimo dati te podatke, moramo seveda potem obvezati proizvajalca, da da te podatke in tudi garancija. Ali moramo to podaljšati? Dobro, si bomo skupaj pogledali, ne vem. Če bi morda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 imeti te logike, programiranja pokvarljivosti, proizvodov. In tukaj moramo mobilizirati potrošnike, ker jih, ko jih bomo bolje obveščali, da bodo tudi podjetja nudila vedno več podatkov glede trajnostnih razvoja, glede popravila in tako dalje. In da bi potem šli morda še dlje kajti ne moremo dovoliti, da bi se življenjska doba proizvoda končala prej, kot je to predvideno, ali da bi celo programirali, kdaj se naj konča življenjska doba določenega proizvoda. Tako da bo potrebno informirati potrošnike. Hvala lepa. Naj se vrnem na vprašanje kolegice Enst, kar se tiče žvižgačev. Nisem dobro razumel imamo nekakšnega doktorja Didija in gospoda Reindersa, torej aluzija na dr. Jekyll in Mr. Hyde. Kaj bi torej lahko storili, kaj nameravate storiti, da bi okrepili zaščito žvižgačev na evropski ravni? Veste, da so žvižgači tisti prvi v boju proti lobijem, ker govorijo točno o tem. In tukaj me zanima, kakšni bi bili konkretni ukrepi, ker boste na čelu pravosodja, da bi zaščitili žvižgače v tem modernem obdobju žvižgačev. Naj povem, da združenja novinarjev, naprimer, lahko sprejemajo odločitve, to je klasičen recept za Belgijo, tako da besedila bodo ustrezna temu, kar imamo, kar pravi združenje novinarjev, kajti smo se z njimi tudi posvetovali. Drugi element je, kar se tiče evropske ravni, pa vam zagotavljam. Ne glede na to, kakšne so osebne izkušnje, želim zajamčiti zaščito žvižgačem. To pomeni, kaj najprej, da imamo realno izvajanje direktive. Imamo direktivo, naj se izvaja posod. Tako še ni. Zdaj, to je torej tisto prvo delo, ki ga moramo praviti. In potem, kako iti dle, če bodo določene države pripravljene iti dle, kako bi lahko, še prav posebno, z ombudsmanko lahko vsi ogledali, kako iti dlje na evropski ravni. Kot sem že dejal, morda bo potrebno imeti ustrezno pravo zaščito žigačev in zato je tudi v direktivi klauzula, ta varnostna klauzula, to se mi zdi popolnoma jasno, kar se tiče, če zagovarjamo temeljne pravice, moramo zagotavljati tudi to varnostno klauzulo. In tukaj želimo napredovati. Thank you. We are... Najlepša hvala. Še vedno imamo zamudo, tako da prosim zadnja dva poslanca, če lahko strneta svoje vprašanje. Najprej Lisje Schreinmacher iz eh, skupine Renew. Izvolite. Najlepša hvala, gospod eh, Reinders, za to, da ste prišli v naš odbor in da boste. Najlepša hvala. Povedal sem že nekaj besed o tem, kako želim spodbuditi MSP-je. Naj pa dodam še naslednje. Trenutno imamo vse bolj digitalni pristop k gospodarstvu v naši komisiji in to bo odlična priložnost za to, da zaščitimo MSP-je in zagonska podjetja. Kar se tiče komercialnih pravic in eh, pravic do ustanavljanja podjetja, tudi v čezmejnem aspektu, je digitalizacija samo pozitiven aspekt. Smiselno bi bilo, da se zmanjša birokracija, da se zmanjša število dokumentov, ki jih je potrebno izpolniti, in to je gotovo odličen začetek za to, da se spreme ta digitalni pristop. Če pa razmišljamo o tem, kako se lahko situacija razvija, je smiselno, da se pri vseh novih zakonodajah, ki se sprejemajo, tudi naprimer pri zakonodaji o umetni inteligenci, no sedaj pa bom nadaljeval po angliško. Mislim, da bo to bolj preprosto. mislim, da moramo razvijati specifična pravila za MSP na različnih področjih. Govoril sem o umetni inteligenci. Ko bomo razpravljali o zakonodaji na tem področju, moramo pripraviti specifična pravila za MSP in za gonska podjetja na tem področju. Omenjali ste licenco za zagonska podjetja. Mislim, da je to zelo dobra zamisel, ampak težko je to organizirati v vseh državah članicah. Pripraviti bi morali nekakšen potni list za zagonska podjetja, tako da bodo lahko ta delala v vseh državah članicah. To je smiselno in v finančnem sektorju nekaj podobnega že obstaja. Zakaj ne bi torej nekaj podobnega pripravili tudi pri zagonskih podjetjih, glede na to, da želimo spodbuditi inovacije? Se opravičujem, ker sem malo menjal jezike. To je moj odgovor. Najlepša hvala. Odlično se mi zdi, da ste navdušeni nad to zamislijo licence za zagonska podjetja. Omenjali ste tudi digitalizacijo in tukaj obstaja še nekaj ovir za naše MSP-je. Veliko pod, eh, podatkov je v na koncu v lasti platform. Za MSP-je pa je izjemno pomembno, da si pridobijo podatke, če želijo pripraviti nove inovacije. To vsi vemo. Zanima me torej, kako želite pridobiti te podatke pri izmenjavi med različnimi podjetji. Kako lahko zagotovimo, da bodo MSP-ji lastniki teh podatkov, istočasno pa moramo zagotoviti, seveda, da se eh, zagotavlja tudi zaupnost in eh, temeljne pravice naših državljanov. V prvih tednih delovanja komisije bomo morali zagotoviti to ravnovesje med zaščito zasebnosti, osebnih podatkov na eni strani torej zaščito temeljnih pravic, in po drugi strani spodbujanjem inovacij. Podjetjem moramo dati dostop do teh podatkov, ki jih potrebujejo, če želijo raziskati in eh, pripraviti inovacije. Tukaj nimam bolj konkretnih predlogov, ampak kot rečeno, od eh, posrednikov želimo pridobiti čim več informacij, tudi v odnosih med samimi podjetji, potrebujemo več informacij o tem, kako upravljajo svoje odnose. Težko bo najti neko ravnovesje tukaj med eh, intelektualno lastnino enega podjetja in tem, da morajo tudi druga podjetja imeti dostop do teh podatkov. V prvih tednih bomo torej razmišljali o humanem in etičnem pristopu k umetni inteligenci, razmišljali pa bomo tudi o tem, kako zaščititi zasebnost vizavi um, inovacij. In razmišljali bomo o tem, kako lahko te informacije, ki obstajajo, delimo med podjetji, tako da bomo omogočili inovacije. Hvala lepa. Zadnje vprašanje bo zastavila gospa Valsman iz ELS. Izvolite. Gospa predsedujoča, gospod Renders, najlepša hvala Najprej bi se rada zahvalila gospodu komisarju, ker na zelo jasen način odgovarja na vprašanja in prepričana sem, da bomo lahko učinkovito sodelovali v prihodnosti. Strinjam se s tem, da umetna inteligenca ni znanstvena fantastika, ampak tehnologija, ki se že danes uporablja na različnih področjih vsakodnevnega življenja naših državljanov. Prav zato potrebujemo meddisciplinarne rešitve, to ste omenjali tudi sami. V pisnih odgovorih ste se navezali na etična vprašanja tukaj. Danes ste omenjali varnost podatkov. Sedaj pa imam še dodatno vprašanje. Ali sem pravilno razumela to, ko ste rekli, da boste v prvih stotih dnevih pripravili eh, zakonodajo glede tega, kako oblikovati civilno pravne aspekte umetne inteligence. Torej, da ne boste spremenili obstoječe zakonodaje, ampak boste pripravili novo zakonodajo. No, morda moram to male, malce bolj podrobno pojasniti. Ne pravim, da bom v sto, prvih stotih dnevih že pripravil novo uredbo na tem področju. V teh prvih stotih dnevih, kot je povedala tudi novo izvoljena predsednica komisije gospa von der Leyen, bomo razmislili o nekem splošnem pristopu k digitalnemu svetu, Razmislili bomo predvsem o humanih in etičnih aspektih delovanja umetne inteligence. Tukaj bomo sodelovali z DG Just in zagotoviti želimo nekako horizontalno jamstvo za to, da se bodo zaščitili etični in humani aspekti. Začeti pa moramo tudi z razpravo o tem, kdo bo prevzemal odgovornost. Namreč pri teh novih storitvah in izdelkih moramo najti nek nov način za to. Kot sem odgovoril že gospodu Petersu, vprašanje je, kako bomo urejali taj, eh, ta avtonomna vozila. Naprimer. Kdo bo prevzel odgovornost v primeru pre prometne nezgode takšnega avtomobila? Lastnik avtomobila verjetno ne bo kriv za nesrečo, ali bo to proizvajalec, ali bo to nekdo drug, ki bo prevzel odgovornost, to bomo videli. Kot rečeno, prva faza je teh 100 dni delovanja in v opisu funkcije piše, da bomo v teh 100 dnevih razmišljali o humanem in etičnem pristopu umetne inteligence. Kasneje pa se bomo posvečali tudi vprašanju odgovornosti. Razmislili bomo tudi o tem, da se spremeni direktiva o varnosti izdelkov. Kot rečeno, varnost je izjemno pomembna, potem ta humani in etični aspekt in tretji element je odgovornost. V prvih stotih dnevih pa vam ne moram reči, da bomo že pripravili novo zakonodajo. To bi bilo malce pretirano. Hvala lepa, navezala bi se na ta komentar. Sama sem članica odbora za pravne zadeve in tudi za notranji trg in zato, pozdravljam vaš horizontalni pristop k pripravljanju zakonodaje. Gotovo ni preprosto vključiti različne sektorske aspekte tukaj. Ali bo ta horizontalni pristop privedel do nekega lex generalis, v, vsak, v vsakem sektorju pa boste imeli potem lex specialis na tem področju? In Za konec še težko vprašanje, katerega sektorja se boste lotili najprej. No, je, je vraiment, la, la démarche... ne, mislim, da bo komisija, če mi boste zaupali, naredila naslednje. Od samega začetka bomo predvideli horizontalno zakonodajo eh, na teh etičnih eh, in eh, humanih ravneh. In tu ne gre zgolj za pravna vprašanja, tu gre za vprašanja odgovornosti, eh, potrebujemo eh, dejansko preizkuse eh, te umetne inteligence eh, in to se bo uporabljalo tudi za druge sektore, za finance, za eh, druge sektore eh, in to bomo naredili skupaj s komisarji, ki bodo odgovorni za ta področja in za odgovornost bo tu veljal podoben pristop. Najprej bomo potrebovali splošna pravila in na to sektorska pravila. Dejansko bomo delali na obeh ravneh, ki ste jih omenili. Hvala lepa. Hvala lepa vsem poslankam in poslancem za vprašanja in um, kandidatu za komisarja za odgovore. Sedaj pa imate še zadnjih pet minut. Hvala lepa, uh, gospa predsedujoča, gospod predsedujoči, poslanke in poslanci. Zahvaljujem se vam za uh, te izmenjave. Uh, Imel sem že nekaj takšnih izmenjav eh, v okviru odborov v zadnjih tednih. Eh, te izmenjave so lahko včasih živahne in to velja tako na eh, nacionalni ravni, v nacionalnih parlamentih, kot v Evropskem parlamentu. Ampak na ta način lahko naredimo skupaj več na različnih področjih. Če mi boste zaupali, potem se bom posvetil delu na področju vladavine prava, varstva potrošnikov Eh, in pa pravosodja. Danes zjutraj sem eh, iz. Povedal nekaj besed v zvezi s prednostnimi nalogami in upam, da sem izrazil tudi svojo zavezanost evropskemu projektu in njegovemu napredku. Istočasno pa uh, sem prisluhnil vašim eh, vprašanjem, vašim pripombam. Mi smo že skupaj delati, vem tudi, delali, vem tudi, kako uh, deluje uh, svet in uh, zato sem povedal, da je treba najprej zagotoviti večino v parlamentu za vsako novo pobudo ta pravica do pobude je pristojnost Evropske komisije. To je že enkrat bom ponavljal, moje prednostne naloge, vladavina prava v državah članicah in v sosedstvu, na to um, uh, uvedba mehanizmov, ki to zagotavljajo, na to uh, prilagoditev na digitalno digitalno okolje in na to eh, izvrševanje vseh eh, pravil na področju varstva podatkov, umetna inteligenca, varstvo potrošnikov, eh, možnosti za skupinske tožbe in pa ehm, sprejemanje te direktive in zagotavljanje prostega pretoka državljanov eh, v kontekstu brexita, ki bo kmalo zopet eh, na dnevnem redu. O vseh teh eh, vprašanjih smo se že skupaj pogovarjali. Upam, da se bomo lahko s temi temami soočili v prihodnih petih eh, letih. Eh, sedaj eh, smo vodili dialog nekaj tednov že in danes dopoledne in pripravljam se sem se vam pridružiti vsakič, ko se vam bo to zdelo potrebno in upam, da bom lahko čim eh, večkrat prisoten pri razpravah v parlamentu. Vemo pa tudi, da se bomo soočali z eh, ovirami. Ni vedno preprosto uskladiti voljo vseh zakonodajalcev in na konec naj povem, da. smo govorili o, o umetni inteligenci in uh, upam, da umetna inteligenca ne bo privedla do takšnih izpadov uh, elektrike, kot smo, bili, kot smo mu bili priča danes eh, dopovdne. Uh, V vsakem primeru se eh, zahvaljujem službam, ki so zagotovile, da smo lahko nadaljevali naše delo in upam, da bomo še naprej dobro in vzdržno delali v Evropskem parlamentu. Hvala lepa. Hvala lepa, eh, komisar, za vaše zelo koristne odgovore na vprašanja in hvala tudi, da ste bili krasn, eh, kratki na koncu. Zahvaljujem se komisarju in vsem eh, poslankam in poslancem za vprašanja. Zahvaljujem se vam tudi za uh, vaše uh, potrpljenje, ko smo morali zamenjati dvorano. Hvala lepa v imenu eh, odbora Libe se vam tudi sam zahvaljujem za vsa vprašanja in zahvaljujem se kandidatu za komisarja, gospodu Reindersu, eh, za vso energijo in potrpljenje, eh, kaj ti danes smo bili soočeni z povsem nepričakovanim dogodkom danes do povdne. Ampak moram reči, da um, je bilo prisotnih zelo veliko poslancev in poslank um, in uh, visoka prečakovanja smo imeli in vse čas do konca uh, uh, ste, smo vas zelo pozorno spremljali, spremljali vaše besede, kajti vaš portfolio je zelo pomemben, zelo obsežen in zahvaljujem se vam za vaše prizadevanje, za vaš čas in eh, verjetno se bomo pogosto videvali. Hvala vsem, hvala za sodelovanje, hvala za razumevanje pri tej zelo dolgi seji. Hvala. Announcements, just an announcement. The coordinators to us. Koordinatori, eh, ki so odgovorni eh, za oceno, se bodo sestali danes ob 13. uri od 13. do 14 tu gre za tri odbore, Imko, Juri in Libe, za tiste poslance in poslanke, ki so odgovorni za evalvacijo ob 13.